Per favore, gli onorevoli parlamentari. Ja, prosil bi poslance in poslanke, ki ne želijo uh, spremljati uh, dela razprave, ki je posvečena obrazložitvam, da zapustijo dvorano. Pričnimo z um, razlagami za poročilo Avstreviču. Za eno, besedo ima, eh, za eno minuto ima besedo kolega Mamikins. Onorevole Mamikins.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 predsedujoči, kolegice in kolegi. Danes smo sprejeli resolucijo o Moldaviji. Glasoval sem za, ker menim, da je ta postopek usklajevanja zelo pomemben za Moldavijo in prebivalce Moldavije. In torej ne samo tako, ker imajo priložnost, da se pridružijo Evropske unije, ampak tudi zarad, zato, ker politična elita bo imela a, motivacijo, spodbude in moč, da izvede pomembne reforme in eh, bodo imeli torej zaupanje družbe, da lahko eh, dejansko eh, izvedijo in uvedijo pomembne spremembe. In torej, seveda to je zahtevno tudi za Evropsko unijo. Se spominjam, kaj se je zgodilo pred leti v naši državi v Latviji, ampak moramo to spodbuditi, ker ljudje ne morejo čakati v nedogled in mora priti do določenih sprememb. Ljudje zaupajo Evropski uniji ne kot strukturi, ampak kot zanimiv cilj ki ga zasledujejo. In če imajo občutek, da tega ne morejo doseči, potem so lahko razočarani. Moramo se držati daleč od euroskeptikov in torej Moldovija mora vzpostaviti dialog tudi z, trans, eh, z pridnesterjem. In eh, ker sem poročevalec tudi za Gruzijo, mislim, da bi bilo potrebno se tudi temu posvetuti na decembrski plenarki. Hvala lepa. Pozivam poslance, ki ne želijo spremljati te razprave, da zapustijo dvorano. Tih, tišina prosim, tišina prosim. Alla parola onorevole Pospisil per un minuto. Gospod uh, Pospisil, eno minuto. Hvala lepa, predsedujoči. Eh, torej, eh, z veseljem sem podprl ta, to pridržitev z Moldavijo. Kot poslanec iz Česke se spominjam, kako nam je pristop k Uniji eh, pomagal in to iz dveh razlogov in to iz gospodarskih razlogov, kajti to krepi trgovini, trgovino med Evropsko unijo in Moldavijo, po drugi strani pa imamo tudi politično plat, kajti na tak način damo znak Moldaviji, da pač pot k Evropski uniji je odprta in to da priložnosti Moldaviji, kajte drugače morda bi se lahko odločila bolj za vzhod, za Rusijo. V prihodnje bi morali okrepiti to sodelovanje tudi kar zadeva uh, vprašanja, ki jih predvideva pridružitveni sporazum kot minister za pravosodje Češke. Sem, večkrat, sem se večkrat pogajal z min, pravosodnimi ministri iz Moldavije, kar zadeva reformo pravosodnega sistema. To je vprašanje, ki bi ga bilo podpreti v prihodnje. Bi morali vzpostaviti in spodbuditi pravno državo v Moldaviji, kajti to je korist

Hvala lepa. Besedo ima gospod Čirjo, ampak morda ga ni v dvorani, zato ima besedo gospod Hanna. Eno minuto, izvolite. Hvala lepa. Predsedujoči, vsaka država, ki je blizu Rusije, je čutila pritisk Putina včasih na način naftne, plinske diplomacije, včasih pa kot v primeru Ukrajine, Gruzije in seveda tudi Moldavije na način vojaške okupacije. Način, kako se je Zahod odzval in kako se je še prav posebno EU odzvala, je bil nesrečen. To je neka srednja pot, ko je Putin ponudil Evrazijsko carinsko unijo bi lahko Rusijo imeli za strateškega partnerja in bi lahko spregledali to, da mu ne uspeva doma. Ali pa bi se seveda lahko naredili zatrnjavo in bi imeli svojo politiko. Ni pa imelo smisla, da smo se s Kremlom začeli pogovarjati brez kakršnega koli načrta. Sedaj ljudje plačujejo ceno za to. Ne mi na Zahodu, ki nam je udobno, drugi, ki so bolj na periferiji. La parola onorevole Morvai. Morvai. Hvala lepa spoštovane kolegice in kolegi, nisem podprla sporazuma o pridružitvi, nisem pripravljena podpreti kolonializacije pridobivanja trgov za multinacionalke. Tega ne podpiram. Šokirana sem, da je kolega Tökeš, ki prihaja iz Transilvanije, za ta sporozum, ker meni, da je to rešitev za združeno Evropo in to je potem rešitev za skupnosti. Nisem pa mogla dobiti modrega kartona, nisem dobila te priložnosti, sedaj pa moram povedati, da to ni res, to ni rešitev. Kajti, če bi to rešitev bila, bi imeli nekakšno avtonomijo Transilvanije po samo odločbi. Združena Evropa ne more rešiti težav. Ne beneški dekreti na Slovaškem tega niso rešili, na Češko-Slovaškem tudi ne, v pogajanjih Srbijo nismo dosegli samo odločbe za Vojvodino. Ko govorimo o Ukrajini, pa nikoli ne govorimo o pravici do samo odločene mađarske manjšine na zahodu Ukrajine. Gospod predsedoči, naša stranka, naša stranka, naša skupina, je bila proti temu predlogu spremembe in širitvi EU na Moldavijo. Jasno smo povedali, da Evropska unija še enkrat deluje kot agresivna kolonialistična sila. Tako kot tiste države, tudi moja, ki so se odločile, da moramo v preteklosti zagotoviti ekonomski nadzor v naši sferi vplivov. Evropska unija zagotavlja, da bo nadzirala Moldavijo in ko to počne, deluje kot otrok, ki draži medveda Rusijo, ki tudi želi imeti vpliv v regiji. Namesto, da bi bili razumni in bi se pogajali z Rusijo, imamo v parlamentu tiste, ki mislijo, da če bomo tako napadali Rusijo, da bodo plačali za grehe iz preteklosti. To ni razumna diplomacija, to ni razumna politika, ampak kdo pa še pričakuje razumno politiko od EU? Zdaj pa gremo na priporočilo o sporozumu o pridružitvi med Evropsko unijo in Republiko Moldovijo. Besedo ima gospod Hanan. Okay, ah, v redu, gospod Žil. Hvala lepa. Pridružitveni sporazum je samo korak stran od polnopravnega članstva v EU. Glede na trenutne razmere, kar se tiče odnosov z Rusijo in Zahodom in še prav posebno z EU, ne da bi omenil humanitarno in človeško krizo, ki jo vidimo v Ukrajini, je pomembno, da vsi udeleženci, oblikujejo politiko na razumen način. Ta pridržitveni sporozum z Moldavijo, še prav posebno, kar se pridnesterja tiče, tvega poglabljanje krize. Zato smo glasovali proti. La parola non è frunzulata. Gospod Franzulica. Hvala lepa, predsedoči. Podprl sem pridružitveni sporozum med Republiko Moldavijo in Evropsko unijo, kaj ti to predstavlja zelo pomemben korak naprej na poti Republike Moldavije proti ponovni integraciji v Evropo. Geografsko in kulturno je Republika Moldavija bila in je del Evrope, jugovzhodnega evropskega območja politično in geostrateško pa se sedaj Republika Moldavija vrača v Evropo, tako da bom kamor prebivalci te države že tako ali tako spadajo. Državljani Moldavije bodo pridobili še prav posebno še največ zaradi pridružitvenega sporozuma. Državljani Moldavije potrebujejo in si zaslužijo našo podporo in podporo EU. Hvala lepa. Prehajamo zdaj na resolucijo o mirovnem procesu na Severnem Irskem. Gospod Anderson, izvolite. Ali je v dvorani? Ne, ga ni. Potem, gospod Karti, eno minuto imate. Hvala lepa. Glasoval sem za resolucijo, kar se tiče mirovnega procesa na Irskem in želim izkoristiti priložnost, da bi se zahvalil poslancem Evropskega parlamenta za sprejetje te resolucije tako, s tako veliko večino. Prihajam z mesta na južni strani irske meje in iz prve roke vem, kako moji državljani v volilnem kraju doživljajo deljenje, razdelitev države in kako razumejo izgubljene generacije, ki smo jih doživeli zaradi spora v naši državi. Prav tako pa vidim težave, ki jih imajo, ki jih imamo, zato ker imamo dva davčna sistema, dve valuti, dva zdravstvena sistema, sporedno. Prosil bi, če bi Evropski parlament in Unija zagotovili podporo, da bi podprli irsko, severno irsko gospodarstvo in tudi do sedaj zelo uspešen mirovni proces. Gospa Bojlan. Um, Hvala lepa. Tudi sama bi rada izkoristila priložnost, da podprem to resolucijo. Glasovala sem za severnojerski mirovni proces in velika podpora, ki smo jo doživeli, kaže, podporo, ki smo jo namenili temu zastoju v mirovnem procesu. Kot članica odbora za zaposlovanje sem vesela, da omenjamo potrebo po nadaljem družbenem in ekonomskem razvoju kot podporo mirovnemu procesu. To je še prav posebno pomembno zato, ker je toriska vlada trenutno želela naložiti stroge in nepoštene ukrepe, kar se tiče države blagostanja. Naša skupnost, delovska skupnost, je nasproti rezom in, nasproti, je, in nasprotuje temu, da bi jim oduzeli pravice in podpiram tudi naše partnere na Severnojerskem, da podprejo to, kar želimo mi. Hanan, hvala lepa. Pred nekaj tedni je predsednik Martin Schulz dejal, da je severnojerski mirovni proces eh, velik evropski dosežek. Dobro, karkoli ti je všeč, lahko poveš. Martin, nihče se seveda ne bi želel obveniti na nasilje, to je jasno. To je ožigosalo celotno generacijo. In seveda imamo še vedno delitev med katolike in prezbetarjance, vendar pa ustvarili smo sistem, ker skoraj vse politične stranke so skoraj vse čas na oblasti in potem ne najdejo zdravil za javni sektor. Čeprav smo sedaj slišali za te reze, je 71 odstotkov sredstev BDP-ja namenjenih za vzdrževanje države. To je več kot v Sovjetski zvezi za časa hladne vojne. In vemo, da če si v poziciji, si bolj buden tega pa nimajo. Dokler ne bo prave demokratizacije s pravo opozicijo, te države ne bomo mogli imenovati prave pristne demokracije. Hvala lepa, predsedojoči. Mirovni proces na Severnem Irskem je kljub trenutnemu zastoju vzoren. Pomembno je za vse strani, da so še naprej konstruktivne. Izpogajani mir sam pa je vzor za druge skupnosti. Evropa mora biti vključena v mirovni proces, prav tako pa moramo delovati preventivno. Preprečevati moramo konflikte. Veliko je težav tudi v držav članicah in potem na Zahodnem Balkanu zaradi nerešenih vprašanj med skupnostmi. Na to se moramo odzvati. Evropa je odigrala ključno vlogo pri izgradni stabilne družbe na Severnem Irskem in rezultati kažejo, da mora Evropska unija še naprej nadzirati spore med skupnostmi, tudi v državah kandidatkah, pa tudi v državah članicah. Odigrati moramo dejavno vlogo pri reševanju teh sporov. Tiene la palabra el señor eh, Iturgais. Gracias, señor presidente. Hvala lepa, predsedujoči. Obrazložitev glasu bi rad uporabil zato, da povem, da je španska delegacija ELS glasovala proti temu predlogu. Zakaj? Več je razlogov. Mnenja smo, da nekaj manjka, namreč omemba žrtev terorizma in ustni predlog spremembe je bil tudi zavrnjen, zato da bi se izognili nekaznovanju. Zato smo glasovali proti temu predlogu spremembe, kar se tiče mirovnega procesa na Severnem Irskem. Včeraj smo slišali nekatere pripombe, primerjali so Severno Irsko z Baskijo. Na Severnem Irskem smo imeli oborožen spor med dvema deloma, v Baskiji pa imamo samo oborožen konflikt ete, teroristov ete, ki so stotine nedolžnih ljudi ubili. Ta teroristična skupina je še vedno aktivna. Ne želi položiti orožja, več kot 300 umorov ni pojasnjenih. In to moramo končno enkrat za vselej končati. Morajo zginiti zemlje. Sir Kelly, you have the floor. Kelly, izvolite. Hvala lepa, predsedojoči. Tako kot moji kolegi McCarthy Boyle, resnično pozdravljam rezultat včerajšnje razprave in današnjega glasovanja. Jasno je, da podpiram vse, kar se odvira v tem procesu. Resnično pa cenim, da Evropski parlament in EU nasplošno podpirata mirovni proces na Severnem Irskem naj pohvalim napredek, ki je bil dosežen. Upajmo, da bomo s tem napredkom nadaljevali in se bodo stvari razvijale v prihodnje pozitivno. Kar se tiče ustnega predloga spremembe, ki je bil podan, razumem, kaj je bilo mišljeno včeraj, vendar pa že prej smo o tem govorili in dejali smo, da ne bomo podprli nikakršnih reform, zato ker ima to opravka samo Severno Irsko. To ne bo vključevalo drugih delov Evrope, morda pa bi drugi deli Evrope lahko gledali na to kot na nekaj idealnega v prihodnje. Hvala lepa, predsedojoči. Sam sem Bask in Moj oče je delal v baski, grozili so mu smrtjo, zato ker ni izplačal denarja, ki so ga teroristi zahtevali od njega. Čeprav sem torej doživel terorizem, pa ne morem videti mirovnega procesa na Severnem Irskem kot ozor za druge. Ta predlog spremembe je bil predlagan na nedemokratičen način, ta ustni predlog spremembe je bil tak, da ga nismo mogli sprejeti. Nismo mogli sprejeti, da se ne omenja žrtev. Žrtve in morilce obravnavamo na enak način, pa saj to ni mogoče. Tukaj

odrekli ozemljo, bili pa bi potem priznani kot pravi enakovredni partner v državi, ki je razdeljena. Ko smo skoraj podpisali to, je potem EU za enostransko priznanje priznanjem enega dela Cipra vse uničila. Druga stran je izgubila spodbudo za pogajanja in priložnost za mirno konfederacijo je bila izgubljena. Ni Turčija tista, ki povzroča napetosti. EU je tista, z enostranskim posredovanjem. Ena od obeh skupnosti je glasovala za mirovni proces EU in je bila zato kaznovana, druga pa je glasovala proti, pa je bila nagrajena. To je nepravično. Tudi do Turčije, ne samo do Ciprčanov. Morda se bomo kdaj spraševali, zakaj se nismo borili na drugačen način, tako kot smo se spraševali, zakaj se nismo bolje borili proti bolševikom. Ni to prava pot. Hvala lepa, predsedoči. Moram reči, da obžalujem potrditev Evropskega parlamenta tega poročila. Mislim, da je enostransko, neuravnoteženo in ne bo pozitivno prispevalo k reševanju tega občutljivega vprašanja. Še več, to bo vodilo do razmer, ko bo Turčija si prenehala prizadevati za kakršnokoli obliko pogovorov. Tudi Alde, kjer imamo glavno turško stranko AR, ki je članica te skupine, so proti temu in tudi mi smo proti temu in zato smo to zavrnili. Samo ali dikiracijo ni voto. Prehajamo zdaj k razlagam glasov v zvezi z humanitarnimi razmerami v Južnem Sudanu. Gospod Hanan, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Svet se širi in širi v vedno več držav. Trend prehaja od velikih nacionalnih imperijev do samostojnih držav. Naprimer, Južni Sudan je ena eden prvih primerov. Samo v Evropi pa ni tako. Tukaj se vse centralizira, odločitve se sprejemajo strani peščice elit. V razmislek vam ponujam za misel, da je to morda povezano z mislijo, da živimo na edini celini na svetu, ki nima gospodarske rasti. Vse druge celine so si že opomogle od krize. Mi v Evropski uniji, še prav posebno v evromočju, pa smo neverjetno pred tretjo recesijo v šestih letih. Zakaj? Zato, ker smo vedno več pooblastil odozeli lokalnemu prebivalstvu in jo centralizirali elitam v Bruslu. Zato smo edini, ki zaostajamo globalno gledano. Besedo ima gospod Žufrida eno minuto. Grazie. Hvala naj eh, še enkrat eh, povdarim, da sem glasovala za Kaj ti tako, kot je bilo jasno že včeraj med razpravo, razmere v Južnem Sudanu so še zelo, zelo hude. Kljub resoluciji ni prišlo do prenehanja bojev in eh, imamo novinarske ocene, iz katerih izhaja, da je, imamo skoraj en milijon ljudi, ki tvegajo, da bodo ujete eh, tu eh, na tem območju z prihodom državnega obdobja in to v eh, to šotoriščih. In imamo imamo kar 50 tisoč beguncev, ki so, se nahajajo trenutno v Etiopiji in ki res tvegajo humanitarno katastrofo, ker eh, se preživljajo zgolj z pomočjo iz, eh, eh, iz, živis, iz prehranskega programa OZN. Zato moramo izkazati vso našo podporo za. Embargo je zato, da Združeni narodi bodo odločno pomagale eh, pri, eh, teh, eh, pri tem dogajanju, dogajanju kateremu moramo posveti, posvečati še dalje zelo veliko pozornost. Hvala, gospod Žufrida. Gospa Kienge. Signor Presidente, con predsedujoči, s to resolucijo parlament posreduje pomemben apel, poziv mednarodni skupnosti za to, da najdemo neko rešitev za konflikt v Južnem Sudanu. Predolgo že je na tem območju potekajo boji, 20 let konfliktov in 2 milijona mrtvih. 9. julija 2011 je Južni Sudan postal neodvisen in s tem so prebivalci imeli novega upanja, ampak že je eh, bilo prisotno seme eh, razkolov in eh, tukaj prihaja tragedo humanitarne, eh, katastrofe, na tisoče otrok se oddaljuje od šolskega sistema, prihaja do nasilja, do napadov na škodo beguncev, razseljencev, otrok in žensk. Zato predsedujoči z odločnostjo zahtevamo, da se angažiramo na mednarodni ravni, zato da bodo vsi akteri sodelovali pri prenehanju konflikta. To je konflikt, ki prizadeva celotno regijo, tudi sosednje države, milice, ki so že delovali živali na tem območju še napadajo, zato vsa družba, predvsem ženske, ki morajo sodelovati pri mirovnih pogajanjih, morajo razviti neke rešitve za obdobje po konfliktu za obnovo države. Pomemben je mednarodni embargo za prodajo orožja, ki že veliko, veliko let prihajajo v to regijo. Zahtevamo tudi spoštovanje človekovih pravic in ne nazadnje spodbujamo vlado Južnega Sudana, da ratificira sporazum iz Kotonuja med Evropsko unijo in državami AKP. Hvala. Hvala, gospod Kinge. Zdaj pa je na vrsti gospod Kelly, zadnji govornik danes. Zadnji, ampak upam, da torej ne najslabši. Hvala lepa. Rad bi vas pohvalil, kako pravljate in vodite današnjo razpravo. Naj povem tudi, da sem za sedem podprl to poročilo. Mislim, da je prav, da storimo vse, kar je v naši moči, da kot parlament ponudimo kar se da veliko podpore prebivalcem Južnega Sudana. Ko je bila država ustanovljena pred tremi leti, je veliko ljudi menilo, da bodo imeli čudovito prihodnost. Drugi pa so bili zelo zaskrbljeni, zdelo se jim je, da bodo težko našli način za sodelovanje. In točno to se je zgodilo. Zato pozivamo oblasti v Južnem Sudanu, da pozabijo na razlike, da uporabijo vse obilne vire, ki jih imajo, da bi omogočili boljše življenje za svoje državljane. Zato bi rad povedal, da sem z velikim veseljem to podprl in zahvaljujem se vam za dobro upravljeno delo. Hvala lepa hvala gospod kelly zapisnik današnjega zasedanja bo potrjen v začetku naslednjega plenarnega zasedanja če ni nikakršnih ugovorov resolucije ki so bile sprejete na današnjem zasedanju bodo posredovane nemudoma naslovnikom s tem a, zaključujemo današnjo plenarno, plenarno zasedanje in s tem je konec zasedanja hvala